Sam sem glasoval za ta eh, spremenjeni proračun, ki je bil povečal za 10 milijard evrov. Mogoče bom moral to razložiti tudi svojem Vuljški republiki. Razlog eh, za moj glas za je v tem, ker smo povečali sredstva za varnost in za migracijsko politiko. Jasno je, da v tem trenutku potrebujemo več denarja za eh, varovanje zunanih meja in pa za agencije, kot je Frontex brez dodatnih sredstev ne bomo mogli zagotoviti varne Evrope. Prav tako sem vesel eh, dejstva, da je več sredstev namenjeno izobraževanju mladih. Po mojem mnenju je to zelo pomembno. Tu je šlo konkretno za program Erasmus. Izobraževanje je eden najboljših načinov, kako mladim pokazati, da je lahko Evropska unija tudi koristna. Hvala lepa. Gospoda Polčaka ne vidim v dvorani, zato je besedo dobil gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej ne povem, da me veseli, da smo potrdili proračun za leto 2016, da bomo lahko normalno delali, to je prva stvar. Kot drugo, kot eh, član odbora za kmetijstvo, pa se vendarle moram pritožiti, kajti mm, odbor za proračun je zavrnil vse predloge odbora za kmetijstvo. Ne le tiste, ki bi stale denar, ampak eh, tudi tiste predloge, ki niso stali nič dodatnega denarja. Tako da to mene nekoliko jezi in eh, kolegi bi prosil, da naslednjič morda nekoliko bolj resno obravnavajo dobre predloge odbora za eh, kmetijstvo in potem bomo lahko še lažje potrdili morda naslednji proračun. Hvala lepa, kolega Jar paldies priekšsēdētāja kungs atbalstot kopienas budžeta projekta pieņemšanu uz sešpadsmito gadu Голосование о прорачуну за лето 2016 je glasovanje, pri katerem smo se odločili tudi za učinkovitejše izkoriščanje razpoložljivih virov. In člen 36 določa, da odbori vsaj trikrat obravnavajo predloge v zvezi z učinkovitejšo rabo razpoložljivih virov. Vsekakor eh, je to dobrodošlo, opravili bomo tudi srednjeročni pregled izvajanja proračuna v smislu izvajanja zastavljenih ciljev. Odbor za regionalni razvoj Eh, in sklad za regionalni razvoj, kohezijski eh, sklad in drugi skladi so žal potegnili kratko, to ni pozitivno, ampak nasplošno je bilo več pozitivnih vidikov, zato sem tudi podporil ta proračun. Hvala lepa, kolega Mamikins. Sledi gospod Hannan. Ne želi besede? Dobro, potem smo zaključili z obrazložitvijo glasov pri tej točki. Prehajamo na točko Ferreira Teurer, prvi gospod Polčak, ki ga še vedno ne vidim v dvorani naslednji gospod Jar. Hvala lepa. Najprej kompliment pristojnemu odboru, ki je resnično pripravil odlično poročilo. Številni mm, prvotno niso bili mnenja, ali morda to poročilo ni preveč spolitizirano, tako da na koncu konca smo dobili zelo dober rezultat. Moram pa reči, da sem zelo zainteresiran za to, da ko gre za davke, za pravično obdavčitev, da to problematiko še naprej spremljamo in eh, veselim se nadaljnega dela v okviru tega odbora in eh, veselim se na nove pozitivne rezultate. Eh, hvala kolega Jar, gospod Kelly. Najprej moram reči, da po mojem upravljate zelo dobro delo predsedojočega in meni je bolj všeč tak Spidi Gozales, predsednik kot pa uh, poča, počasni predsedniki, ki jih včasih tudi imamo, pa se ne bom spuščal v podrobnosti. No, kar uh, zadeva to glasovanje. Žal za našo stranko uh, velja, da smo glasovali proti določenim ukrepom in tudi proti končnemu poročilu. To je nenavadno. Uh, Eh, smo pa to storili zato, ker je to pomembno vprašanje za našo državo in mislimo tudi, da to poročilo gre predaleč, kajti od komisije zahteva, da izvaja določene stvari, določene preiskave se, že sedaj. In davki so tudi nacionalna pristojnost, eh, to je bilo že večkrat priznano na referendumih, ki smo jih imeli. In eh, zlasti eh, ni v našem interesu, da se približamo CCTB in zato smo glasovali proti. In nasplošno pa me je ročilo v pravo smer. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Kelly, eh, kolega Mamikis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lahko se samo pridružim kolegom, ki vaše delo predsedujočega pozdravljajo, ampak eh, konkretno zdaj, kar zadeva obdavčitev. Učinkovita in eh, pravična davčna politika je temeljni kamen finančne stabilnosti vsake države. In eh, v Evropski uniji nimamo tako zelo veliko naravnih bogatstev, da bi lahko živeli brez davkov. Žal ne. Tako da je veliko socialnih eh, prispevkov, Eh, prometnih davkov, davkov na dodano vrednost, eh, davke na dobiček. Vse te davke potrebujemo. Dejstvo pa je, da mora vsakdo, ki opravlja delo, prejeti za to tudi dostojno plačilo. Plačilo, ki omogoča tudi ustrezno preživetje in eh, dostojno preživetje družini. Davki pa seveda morajo biti na ravni, ki je spremljiva tudi za delodajalce. Nasplošno pa lahko povem, da podpiram to poročilo. Hvala lepa, gospa Bojla, ne vidim v dvorani. Kolega Pospišil. Pekne, pane predsedo, ja sem se zdržal. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Sam sem se vzdržal pri glasovanju. E, odločil sem se, da ne bom podprl tega poročila. Razloge je opisal prejšnji govornik Zelo težko je SCTB spodbujati zlasti, ko gre za obdavčevanje eh, podjetij oziroma gospodarskih družb. Sam bom kandidiral na eh, listi desno-sredinske stranke in ta stranka ne zagovarja poen, eh, poenotenja davčne politike. In zato nisem mogel podpreti tega, kaj te. Eh, Eh, podpiran avtonomijo posameznih držav na tem področju. Menim, da je zdrava konkurenca med posameznimi davčnimi sistemi eh, držav članic koristna. Seveda pa bi eh, se morali izogniti nelojalni konkurenci, ki jo izvajo nekatere države, naprimer kot Luksemburg. Hvala lepa, gospod Pospišol, gospod Hanon. Hvala lepa, gospod namestnik. Pre, eh, sednika. Mednarodna uh, konkurenca je glavna ovira pri poenotenju davčnih uh, sistemov, kajti če nekdo zviša davke, denar uh, odleti drugam. To je realnost, ki postaja vedno uh, Eh, bolj prisotna z razvojem moderne tehnologije. Globalno gledano lahko se pritožujemo, lahko sprejemamo zakone proti temu, ne moremo pa tega ustaviti. Edini način, kako se lahko zoprstavimo izgubi prihodkov zaradi davčnega eh, izogibanja, je tako, da eh, oblikujemo naše davčne sisteme tako, da bodo bolj Eh, privlačni. In s tem že uh, vidimo glavni argument proti po, eh, eh, poenotenju davčnih sistemov. Kajti eh, bolj, kot boste državam eh, omogočali eh, manevrski prostor, bolj si bodo lahko vlade pomagale. Nekateri mislijo mogoče, ampak mislim, da jih ni veliko, da eh, bojo davčni sistemi oziroma davčne stopne eh, harmonizirane na zol. Hvala lepa, gospod Arnold. Najlepša hvala, gospod predsednik. To meni v bistvu kaže na to, da obstaja ta dve pošteni stališči eh, med člani EU. Ali uh, podpremo uh, federalistični pristop in uh, potem podpiramo poenotenje vsega, tudi davčnih sistemov, to pa bi potem zahtevalo centralizacijo tudi na drugih področjih. To je čisto pošteno stališče, vendar se z njim ne strinjam. Drugo pošteno stališče pa je naslednje. Uh, To ni to, kar zahteva Združeno kraljestvo. Mi menimo, da je bolje, da sami urejamo to področje, kaj tudi mi smo peto največje gospodarstvo na svetu. E, želimo sicer dobre sosedske odnose, ampak ne želimo tega poenotenja. Obe stališči sta pošteni, ampak to, kar se mi zdi nekoliko teže, je ta srednja pot. E, to ni e, pošteno do nikoga. Ne, moramo biti pošteni, ali smo e, notri ali pa smo zunaj. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili z obrazložitvijo glasov pri poročilu Ferreira Teurer. Prehajamo na poročilo kolegice Dati. Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov strani terorističnih organizacij. Prva, gospa Gonzales Penjas. Hemos votado en contra de este informe porque pone el... Najlepša hvala. Glasovala sem proti temu poročilu, ker se osredotoča bolj na simptome kot pa na vzroke in to je problematično. Eh, poročilo se osredotoča na represijo in eh, družbeni nadzor in s tem se problem ekstremizma samo poslabša. Na ta način se omejujejo svoboščine, eh, kajti s tem problemom se ne moremo boriti s tem, da ustvarimo več strahu. Drugi ukrepi za boj proti terorizmu. so opisani eh, v našem sporočilu gospe Morgerini in gospodu Šulco. Eh, Menimo namreč, da policijski ukrepi, eh, pravni ukrepi niso dovolj. Potrebno je okrepiti kohezijo in izboljšati eh, politiko socialnega vključevanja. Zlasti eh, je treba povdariti pomen izobraževanja. Samo na ta način bomo imeli povezano in solidarno družbo. Hvala, gospa González Penjas. Gospe Gil, ne vidim. A, ste, ravno pravočasno. Lahko govorite odkudkoli hočete podprla sem to poročilo kajti globoko sem prepričana da je radikalizacija eden največjih izzivov s katerimi se soočamo eh, več kot pet tisoč evropskih državljanov je odšlo borice v irak in sirijo da, kjer se borijo s terorističnimi organizacijami in mi nekako capljamo za temi dejstvi ne glede na to ali gre za radikalizacijo v združenem Združeno kraljestvo, Belgije ali v Franciji ali pa kjerkoli druge v EU. Moramo razmišljati o preventivi. Jasno je, da eh, je delo Evrope pomembno in ima pomembno dodano vrednost pri zniževanju radikalizacije. Eh, ta problem se ne ostavlja ob nacionalnih eh, mejah. Poglejte si, kakšna je vloga socialnih oziroma družbenih medijev, kaj te Eh, pomagajo pri eh, radikalizaciji mladih. Zelo pomembno je povdariti, da države članice same tega problema ne morejo rešiti, ampak EU ga lahko. Treba je najti takšne rešitve, ki ne bodo eh, vplivale na državljanske svoboščine in temeljne pravice. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Gil. Kolega Maulo ni tukaj. Gospod Obama je. Tako je. Hvala, predsedujoči. Teroristični napadi v Parizu so eh, zaenkrat pač eh, skrajna točka teroristične nevarnosti. In zdaj je odločnost in eh, tudi iskrenost ključna, ampak v tem poročilu ni ne odločnosti, ne tudi poguma oziroma iskrenosti, kajti ne govori se o islamizmu govorijo o ekstremističnih muslimanih in to mislim, da zelo kaže na politično korektnost in eh, poročevalka eh, se tu preprosto ni upala stvari storiti, kot bi morala. Če ni odločenosti glede imenovanja eh, krivcev, potem žal mislim, da lahko rečemo samo, da smo že kapitulirali. Hvala. Hvala, gospod Obermajer. Naj samo pojasnim, ne gre za poročevalca, ampak poročeval ko. Gospod Dati. Gospod Pospešil. Děkuji pekne. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Za veseljem sem podprl to poročilo, zato ker sem prepričan, da je problem radikaliziranih državljanov zelo resen posamične države se s tem problemom ne morejo same eh, boriti, če vemo, da je več kot 5000 ljudi uh, se pridružilo Čihadu eh, in ko se vrnajo v Evropsko unijo, predstavljajo nevarnost eh, oziroma vir terorizma. Zato sem zadovoljen, eh, vidim, da poročilo vsebuje veliko konkretnih predlogov. Recimo končno sprejetje direktive OPNR. OPNR, o Evropskem PNR se tukaj pogovarjamo že dolgo časa in zelo sem zadovoljen, da smo se končno dogovorili o tem in da bo Eh, sodelovanje v terorističnih organizacijah opredeljeno kot kaznivo dejanje. Eh, prav tako podpiram tudi večji nadzor nad zunanjimi mejami. Hvala. Hvala, kolega Pospišil. Gospoda Polčaka ne vidim v dvorani. Naslednji gospod Šogor. Dankeschön, ich werde auf Englisch reden. Bom govoril v angliščini, hvala lepa. Prva eh, reakcija po napadu napadih eh, v eh, Parizu je bila ta, da smo eh, se začeli osredotočati na varnostne sisteme. Potrebujemo boljše informacijske sisteme, učinkovitejšo izmenjavo podatkov, zato da bomo lahko zaščitili življenja civilistov. Prav tako moramo sprejeti dejstvo, da so te oboje izvedli evropski državljani. Če želimo, da bo svet varnejši, moramo končno razumeti, kaj eh, pripravi tisoče evropejcev, da se odločijo za nasilni ekstremizem in da potem eh, ubijajo ljudi doma in v tojini. Represivni ukrepi niso dovolj za boj proti ekstremizmu. Kot je že bilo rečeno, eh, se strani nekoga, ki se na to spozna, v Billboardu, Če želimo to preprečiti, moramo pomagati, da eh, ti mladi spostavijo močnejše vezi z družinami in eh, družbo. Hvala. Hvala lepa, kolega Jar. Številke so strašne. 5000 evropejcev se bori v Iraku in Siriji proti našim vrednotam, vrednotam eh, v katerih so odraščali v Evropski uniji, čeprav imajo vse možnosti demokratično spremenjati stvari, ki jim niso všeč, ampak žal se odločajo za teroristično uh, pot in zato je pomembno, da se tudi s tem vprašanjem ukvarjamo. Poročilo je po mojem mnenju uravnoteženo, seveda moramo izboljšati socialne razmere, to drži, po drugi strani pa vemo, uh, da tudi ko bodo vsa socialna vprašanja rešena, verjetno zla v, človekih, v človeku ne bomo uspeli popolnoma izkoreniti in tu mislim, da potrebujemo evropski odgovor, potrebujemo evropske rešitve in zato še ena prošnja. Dovolj poročil, zdaj je čas za izvajanje in pozivam tudi države članice, da ne zagotovijo potrebno finančno pomoč. Hvala. Hvala, kolega Jar. Sledi gospod Kelly. Upkan. Najlepša hvala. Tokrat smo glasovali s svojo skupino in seveda smo podprli tudi poročilo. Nobenega dvoma ni, da eh, so teroristični napadi v Parizu pokazali, da smo v nevarnosti vsi. Vsi na zahodnem svetu smo sedaj tarče ISISA. In to smo videli tudi na videoposnetkih, ki so jih ravno kar objavili. Govorijo o Eh, zvezi hudiča eh, navajajo 60 držav, med njimi tudi mojo, zato se tega moramo zavedati, moramo se združiti in moramo se skupaj boriti proti temu zlu. Zlasti pa moramo okrepiti zunanje meje in nadzor nad njimi in vesel sem bil. da je toliko kolegov glasevalo za to poročilo kar pomeni, da bomo nadaljevali v isti smeri. Hvala lepa. Hvala, kolega Nekov. Bogodra, gospod predsedatelj, poslednji teden. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zadnji dogodki v Parizu in eh, v Malju kažejo na to, da terorizem ne upošteva nacionalnih meja in da moramo delovati na globalni ravni in na evropski ravni. Osredotočiti se moramo na preventivo in zato eh, pozdravljam eh, Parijsko konvencijo ministrov za izobraževanje, ki se osredotoča na evropske in eh, človeške vrednote, kot so svoboda, kot so boj proti diskriminaciji, proti eh, Eh, skozi izobraževanje in to od eh, rosne mladosti. Osredotočiti se moramo na vključujoče izobraževanje, ki bo ustvarilo odgovorne državljane, tolerantne državljane, take, ki bodo sposobni kritičnega razmišljanja. Institucije bi se morale na to bolj osredotočiti, zato da bi Eh, se naučile ocenjevati tudi kakovost eh, informacij in tako bomo dosti manj ranljivi. Hvala. Hvala, kolega Nekov. Sledi gospod Pamikins. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vprašanje je enostavno. Zakaj Belgija in eh, tudi druge članice EU postajajo takšno gojišče teroristov v Evropi. Evropa je v bistvu žrtev svojih lastnih vrednot in temu se ne moremo izogniti, ne moremo dovoliti, da teroristi izkoriščajo naše vrednote in na tej podlagi potem izvajajo svoje napade. Mislim, da moramo misliti tudi na varovanje meja, kajti pomankanje takšnih ukrepov vodi tudi v napade, kakršnim smo bili priča. Naše tajne službe morajo bistveno bolje komunicirati med seboj in tudi z partnerji izven Evrope. Hvala, gospod Heren. Hvala, gospod namestnik predsedujočega. Če želimo, da bi se priseljenci in njihovi otroci integrirali, jim moramo nekaj ponuditi, v kaj se lahko integrirate. Moramo jim predstaviti skupni, eh, skupno domoljublje. Kaj pa ljudje vidijo, ko rastejo v Evropi? Vidijo Eh, kako se eh, ruši ideja nacionalne države in koncept nacionalne identitete je nekaj, kar naj bi bilo pa se. Recimo, predstavljajmo si eh, dečka iz Maroka. Kakšne so njegove izkušnje? Če ima v šoli kaj zgodovine, se mu jo predstavi kot eh, kroniko rasizma in izkoriščanja. Vidi dve jezikovni skupnosti v Belgiji, kako se identificirata na oznotraj, na mesto eh, na zvezdni ravni. In kaj je to za nje? Del česa pa naj bo, ali je sploh eh, čudno, da ti ljudje iščejo druge rešitve, da si želijo oblikovati identiteto. In, no, Mene boljše ideje ni, nobene slabše kot je islamska država, pa tudi ne. Hvala lepa, gospod Hanon, gospod Kobart. Gospod predsednik, želel bi reči samo to. Ne napadam vas, ampak celoten sistem. Vse je prehitro. Sedaj govorimo o tem vprašanju. Zakoni v Evropi in eh, svoboščine se hitreje. Eh, uh, črtajo, kakor bi človek rekel, uh, bum. Vemo, da moramo opraviti veliko dela, uh, ampak uh, pretresan sem na tem, kako nekateri uh, se vedejo v tej hiši. Vem, da levi in uh, liberalci pokrivajo svoje napake na področju migracije z uh, radikalno zakonodajo, ki jo skušajo uh, Eh, sprejeti. Mislim, da to ni v interesu eh, niti eh, tega, da bi aretirali kriminalce, niti sobočne. Zakonodaja se prehitro sprejema, brez premisleka in levica skuša svoje napake pokriti tako, da sedaj predlaga in sprejema avtoritarne zakone. Gospod Almond. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, zakon za, eh, o izobraževanju iz leta 1996 v Združenem kraljestvu zahteva, da eh, šole poučujejo na politično neutralen način. Sam imam pomisleke v vezi s tem poročilom. Po 25. odstavku je bil sprejet amandma, ki pravi, da je treba, da E, izobraževalni sistemi spoštujajo in spodbujajo vrednote in načela EU. Mislim, da ni odgovornost britanske vlade, da politizira svoj e, izobraževalni sistem in zato mislim, da e, mora izobraževalni sistem naučiti otroke, kako živeti, da jih naučijo večine, ne sme jim siljevati načina mišljenja. Vem, da so vrednote že predstavili moji eh, kolegi eh, in razloge tudi in zato se je tudi meni zdelo, da moram glasovati proti temu poročilo. In sedaj gospod Etorič. Hvala, glasoval sem proti poročilo o preprečevanju radikalizacije in terorizma v Evropi. To je poročilo, ki je v bistvu simptomatično za ki v bistvu ilustrira, zakaj EU ni sposobna ustaviti radikalizacije. O tem smo že veliko razpravljati, ali so teroristi eh, ljudje postali zato, ker so revžni, ali smo bili prestrogi z njimi, ali niso imeli eh, priložnosti. Vsi poskušamo razumeti eh, razloge, zato vedno pa zgrešimo prave razloge. In v bistvu gre za to, da je masovna imigracija nekako s tem povezala, kajti v Evropo pride veliko ljudi, ki ne eh, vedo, kaj naj tu počnejo. In na koncu te fasične razprave smo imeli najbolj noro glasovanje, večino ljudi sploh ni vedelo, zakaj glasujejo, eh, niso vedeli, kaj se dogaja in tako je eh, poročilo bilo sprejeto, čeprav je čista neumnost. Hvala lepa, kolega. Sedaj pa gremo naprej in sicer bomo se dotaknili poročila Kristenses. Eh, in to je poročilo, ki govori o težkem okviru Evropske unije za varnost in zdravje predelo za obdobje 2014-2020. Eh, Hvala lepa. Diagnoza, ki jo eh, vsebuje to poročilo, kaže, da je varnost pri delu pomankljiva, da so plače nizke, da so pogoji slabi in da so vse to dejavniki, ki negativno vplivajo na zdravje delavcev in tudi na varnost zaposlitve. Če, za, za, če delodajalec ne ne ukrepa ustrezno, potem lahko nenadoma zgubi eh, veliko delavcev zaradi eh, bolezni. Prav tako se eh, pozdravljamo podarek, ki je eh, dan razlike med spoloma. Včasih eh, ženske delajo dva ali tri izmene dnevno. Eh, smo torej naklonjene temu poročilu, vendar pa želimo opozor opozoriti evropske socialiste, ki tudi podpirajo že, eh, že varčevalne ukrepe. Hvala lepa, gospod Šulce. Hvala lepa, dame gospodje. Eh, pravilno in prav je, da Evropska unija za 270 milijonov delodajalcev pripravlja nov strateški okvir za boljše zdravje in varnost pri delu za obdobje 2014-2020. Eh, odločilno, po mojem mnenju, je bilo to, da ta strateški okvir zajema tri točke. Preprečevanje poklicnih bolezni, ki upoštevajo tudi demografske spremembe in ki zagotavljajo boljše izvajanje obstoječih pravil. Po mojem mnenju je pomembno, da več kot 20 obstoječih eh, zakonov oziroma predpisov na ravni EU na področju zdravja in eh, varnosti pri delu začnemo bolje izvajati. Šele, ko bo nam to uspelo, lahko razmišljamo o novih pravilih, kajti predvsem podjetja so tista, ki morajo sodelovati, predvsem MSP-ji so tisti, ki se morajo znajti v tej poplavi predpisov in po mojem mnenju bi lahko uporabili primere najboljše prakse, ki so omenjeni tu v poročilu, ampak nasplošno menim, da smo nasplošno v tem poročilu našli pravo razmerje med eh, varnostjo in zaščito Eh, ter drugimi dejavniki in zato sem to poročilo tudi podprl. Hvala, gospod Lopez Bermeho. Hvala lepa, gospod predsednik. Pomankljiva varnost pri delu, nelegalne nadure, eh, izmenjava delojemalcev so glavni vzroki za večje število nesreč pri delu in poklicnih boleznih. To zlasti velja tudi za Španijo po reformi trga dela. Sindikati se poskušajo boriti za boljšo varnost na delovnem mestu. Ne strinjamo se s tem, da bi morali eh, zožiti socialni dialog na odgovorne agencije. Želim omeniti zlasti endokrine motivce in obžalujem, da uh, se, obstajajo poskusi, da se uh, zmanjša varnost pri delu s tem, da se dovoli dostop do določenih uh, kemikalij. No, pri azbestu nismo ustrezno ukrepali, veliko ljudi je zbolelo, tokrat moramo ukrepati tako, da ne bojo ekonomski interesi prvi. Hvala lepa, kolega Šogor raising labour standards and the level of occupational health and. boljša varnost in zdravje pri delu nista samo v interesu delavcev ampak tudi v interesu gospodarskih družb in v interesu konkurenčnosti. Eh, vzdržnost socialnih eh, sistemov in pa družba v celoti eh, sta odvisna od boljše varnosti predelo. Potrebujemo učinkovite zdravje na področju zdravja in varnosti predelo. Prav tako moramo ta pravila ustrezno uporabljati, ne glede na to, kako velik je delodajalec. Vendar pa to ne izključuje upoštevanja specifičnih situacij majhnih in mikropodjetij ki potrebujejo posebno pomoč pri izvajanju zakonodaje na področju varstva in zdravja predela. Prav tako se strinjam s pozivom poročila, da moramo okrepiti boj proti nezakonitemu delu, kajti delavci na črno so najbolj izpostavljeni delo nesrečam pri delu. Hvala. Hvala, kolega Jar. Hvala lepa, predsedujoči kolega Šulc. Eh, je, mislim, govoril iz srca. Ampak vendarle je to tipično poročilo, kjer lahko po eni strani lahko samo glasujemo za, ampak eh, seveda je pomembno tudi začititi ljudi pred eh, boleznimi in nesrečami pri delu. To vse je eh, lepo in prav, ampak paziti moramo tudi na to, da to ne bo povzročilo poplave birokratskih predpisov, ki predvsem obremenjujejo male in srednje velika podjetja. In ko govorimo o najboljši praksi, potem ne gre za najboljšo birokratsko prakso, ampak za najboljšo prakso v smislu izvajanja. No in to je v končni fazi tudi moje opozorilo pristojnim eh, kolegom v pristojnih odborih, da bdijo nad tem, da je tisto dobro, ki ga želimo eh, doseči, dejansko tudi dosegljivo, ne da zgolj še poglabljamo birokratske eh, postopke, ker to bo samo še spodbujalo skepso v Evropski uniji. Hvala, kolega Lundgren. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ravno kar smo glasovali o poročilu o strateškem okviru za varnost in zdravje pri delu. Na švedskem so sindikati in tudi drugi sprejeli pomembne ukrepe, da bi zboljšali zdravje in varnost pri delu. Švedski model Eh, je eh, dober model in ne bi želel, da ga Evropska unija razvodeni se svojimi eh, posegi. Zato sem glasoval proti poročilo. EU se vedno skuša umešavati v nacionalne zadeve, veliko krat pa stvari samo poslabšajo. Skušajo najti eno rešitev za vse, ampak često to pripelje do katastrofe kot država članica moramo prevzeti svojo odgovornost za zdravje in varnost pri delu, ne da bi se v to umešavala eh, Evropska unija, kajti nacionalne vlade situacijo bolje poznajo. Hvala lepa kolega Lundgren. Sledi še kolega Mamikins. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu 2014-2020 za obdobje 2014-2020, je dokument, ki ga še kako nujno potrebujemo. Tu je govora o ciljih do konca tega desetletja, ciljih, ki naj bi jih dosegli do konca tega desetletja. Tu gre za pravne vidike, duševne vidike, konkurenčne vidike, vse to je treba upoštevati. No in kot rezultat bi lahko tudi brezposlenost počasi začeli zmanjševati, kajti to je zelo pomembno. Vsak človek ima pravico do dela in za to, da lahko delo opravlja, potrebuje tudi dobre delovne pogoje. V moji domovini, v Latviji, beležimo že kar nekaj dobrih rezultatov, kljub slabim delovnim pogojem in te je treba izboljšati. Hvala lepa, kolega Herena ne vidim več v dvorani. S tem smo tudi zaključili z obrazložitvijo glasov pri poročilu Kristensen. Zasedanje prekinjam do 15. ure. Vsem eh, tistim eh, redkim, ki ste zdržali do sedaj, želim dober tek. Ob 15. se vidimo ponovno.